Dobro jutro vsem skupaj. Tvarjam sejo. Prosim, da zasedete svoja mesta. Če vas slučajno motim, mi to prosim sporočite. Drugače pa bi vas lepo prosil, da zasedete svoja mesta. Najlepša hvala. V skladu s sedmim eh, členom ravnanja eh, evropskih komisarjev.